iz eh, človekovih pravic na planetu. Milijon Ujgurov je zaprtih v visoko varovanih taboriščih, hkrati jih tudi mučijo. Tisti, ki niso v taboriščih, pa so pod stalnim nadzorom. To ni protiterorizem, to so kršitve človekovih pravic na ravni, ki je že desetletja nismo videli. Javne izjave ne zadostujajo več. Resno moramo pregledati naše odnose s Kitajsko, vključno z um, trgovino in drugimi posli in pa tudi pogledati, kaj počne evropska podjetja v Šinčinžaju. Gospod visoki predstavnik, vi in predsednica komisije ste govorili o visokih političnih ambicijah. Tu je pravi trenutek, ali bo Evropa ostala trdna in ukrepala resno proti Kitajski. Potem, kakšna je strategija, da boste zagotovili, da smo pripravljeni uh, nasprotovati tem uh, kršitvam človekovih pravicam na področju nadzora, ne da bi se vedelo, kako se uporabljajo podatki. Hvala lepa. Besedo dobi gospod Petras Avštrevičius za eno minuto. Hvala, predsedujoči. Visoka predsedujoča, predstavnik, kolegi. Kitajska globalna moč raste na zatiranju lastnih ljudi. Pred štirimi meseci smo uh, um, se pogovarjali o trgovanju z organi na kitajskem. Danes pa govorimo o prevzgojnih taboriščih. To ni umejeno na prisiljeno asimilacijo ujgurov, temveč izvajajo tudi. Eh, Pod, torej zagotavljanje poceni um, delovne sile za svojo proizvodnjo verigo. In namesto da bi sprejeli njihovo kulturno in versko raznolikost, jih zatera. Pozivam vas, kolegi, da stopimo skupaj za to, da bo magnitski zakon del stvarnosti, da bo uresničen. S tem ne bomo le zagotovili, da bodo človekove pravice vključene v seznam, temveč bodo tudi druge države Eh, v drugih državah preprečene takšne zločine. La, eh, Sojdrova. Hvala lepa, naslednja Mihajla Šojdrova, ena minuta. Za udeleni slova, koleginja, kolegove, Čina v Sintjangu zavadi režim, ktere... Hvala lepa. Na kitajskem v Čingženu vlada, Čingjangu vlada eh, režim, ki je podoben stalinizmu. Tam smo uh, videli grozljive zločine in danes smo podali jasen signal s tem, ko smo eh, dali nagrado Ilhamu Totiju. Vendar pa se moramo zavzeti za to, da na sto tisoče zapornikov izpustijo in moramo misliti na tiste, ki jim grozi smrtna kazen. Uh, Hčerka Ila Matotija je povedala, da se tudi danes boji za svoje sorodnike, samo zato, ker je danes tukaj v parlamentu govorila o situaciji na kitajskem. Kdo je odgovoren? Kitajska vlada je odgovorna za ustrahovanje in kulturne genocije v regiji Xinjiang. Zato podpiram usmerjene sankcije. Gospod podpredsednik, pozdravljam vas v vaši novi vlogi in pozivam vas, da uvedete novo politiko proti Kitajski. Želim vam veliko sreče Jan... in se veselim sodelovanja. Tompinja, jedna minuta. Hvala lepa. Gospa Jončeva, ena minuta. I'd like to express my serious concern. Gospod uh, podpredsednik, rada bi izrazila svojo rešno zaskrbljenost nad uh, kršitvami človekovih pravic in zlorabam um, strani kitajske vlade proti več kot milijonu ujgurov in drugih etničnih manjšin na kitajskem. Med obdobjem totalitarnega režima je tudi moja država Bolgarija doživela zelo težko obdobje eh, in tam smo imeli tudi mi etnično manjšino, ki je doživljala hude krilice. In kot kar um, torej sedaj pa se je ta situacija bistveno izboljšala. In upam, da bo tudi na kitajskem se zagotovilo, da bodo manjšine lahko svobodno živeli. Hrati pa moramo zagotoviti, da bodo novinari in drugi imeli dostop do te avtonomne regije. Hvala lepa, naslednji je gospod Liberacki, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospa predsedujoča, gospod eh, Borel, ta razprava je namenjena Kitajcem in tudi resolucija. To je jasno že v prvem stavku. Parlament in svet sta in ostajata. Doslednja, ko gre za zaščito verskih in etničnih manjšin, tudi ko gre za Kitajsko ljudsko republiko. Naša resolucija je dovolj uravnotežena in eh, po eni strani izpostavljamo velike dosežke Kitajske, kot je to, da so 700 milijonov prebivalcev potegnili iz revščine, velike investicije v infrastrukturo, razvoj gospodarstva, ampak povdarjamo, da ljudem to ni dovolj. Ljudje potrebujejo jamstvo za spoštovanje temeljnih mednarodnih standardov na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Resolucija, o katerimi govorimo, so dejstva, dejstva, ki so potrjena in računamo na to, da bo Kitajska podala pozitivno reakcijo in ne prispevamo k negativnim posledicam. Težko bo kaj doseči, treba pa je ukrepati na področju transporta, trgovine in gospodarstva. Naj Ljudska republika Kitajska končno uveljavi tudi konvencijo o človekovih pravicah, ki jo je sama leta 1978 tudi podpisala. In hvala za teh 16 sekund, ki ste mi jih eh, podarili. Hvala lepa. V okviru proste razprave imamo štiri prijavljene k besedi. Kot eh, prvi besedo dobi gospod eh, Robert Heisel, ena minuta. Ni predsedajuca. Uh, ano, Čina je obrovska, veljmo z obrovskim. Hvala, gospa predsedujoča. Ja, Kitajska je velikanska dežela z tisočletno zgodovino. To je naš eh, velik, pomemben trgovinski partner. Ampak ne smemo si zatiskati oči pred eh, sistematičnimi kršitvami človekovih pravic, eh, še posebej v provinciji Sitjang. Vsak osmi do deveti prebivalec je v prevzgojnem taborišču ampak to je v bistvu koncentracijsko taborišče ljudje tam niso po svoji prosti volji in eh, zato sama sam nisem eh, nek zagovornik sankcij Novinarske organizacije bodo nedvomno ugotovile, da gre dejansko za škandal kitajski dokumenti China Cables in tu bo potrebno verjetno uveljaviti sankcije, da se zagotovi spoštovanje človekovih pravic. Gospa Julie Ward, ena minuta. Zadnji dokumenti, ki so prišli v javnost, kažejo, kako Um, masovna pridržanja ujgurjev in drugih manjšin strani Kitajske, nekaj, kar se je začelo z direktivami kitajskih voditeljev iz leta 2014. Kitajska je vedno znova zavračala to kritiko, ampak več kot milijon ujgurjev, kazakov in drugih eh, manjš, pripadnikov manjšin je bilo zaprtih v taborišča, kjer so predmet politične indoktrinacije. Prav tako je Kitajska organizirala obiske teh taborišč, ki jih eh, opisuje kot prostovoljne centre za poklicno usposabljanje za dijake in študente. Prav tako imajo lokalni oblastniki posebna navodila o tem, kako komunicirati z svojci pridržanih. Tu je tudi mnogo zapisov o herojskem ravnanju lokalnih oblastnikov, ki so poskušali preprečiti takšno pridržanje Ujgurov. Vsako leto, oziroma vsak mesec v Londonu pred Kitajsko, mm, ambasado pred kitajskim veleposlaništvom poteka protest eh, in poziv k zaprtju teh eh, koncentracijskih taborišč, sama se jim bom pridružila januarja. Hvala, gospod McWallace. Kitajska, Saudska Arabija, Palestina ali temna polta skupnost v ZDA posod prihaja do takšnih kršitev pravic. Ko liberalci govorijo o težavah preganjenih muslimanov, nekje gre ponavadi za gospodarske interese. Kje ste bili, ko so na milijone eh, muslimanov bombardirali domove? Kje ste bili, ko so preganjali kristjane v Siriji? zagovarjanje človekovih pravic širom sveta kot neko orodje za spodkopavanje posameznih držav ni prava pot naprej. Nobenega dvoma ni, da je pobuda o pasu in cesti, za katerega je Šinjan ključnega pomena, nekaj, kar je nedvomno pod lupo američanov, ki želijo destabilizirati to območje, saj si ne želijo takšne pobude, ki jo Kitajci tako dolgo že načrtujejo. Hvala lepa. Hvala. Besedo sedaj dobi gospa Claire Daly, ena minuta. Hvala, gospa predsedojoča. Govorimo o škandalu kitajski dokumenti, ki se nanaša na tudi Wikileaks iz leta 2010. Gre za nov model novinarstva, ki v bistvu predstavlja neke vrste žvižgaštvo o delovanju eh, vlad. Ampak tu gre za nekaj drugačnega. Tu imamo domnevni vir iz kitajske vlade, ki je spustil v javnost domnevni kitajski dokument v angliščini, ne v kitajščini in eh, to je podprla ameriška fundacija. Teden pred tem smo dobili iranske dokumente o tem, kako bojda slabo gre iranski vladi. Trump je dejal, da bo pokazal Kitajcem in da bo napovedal vojno Irano. In tu gre za vprašanje muslimanske populacije na Kitajskem. Seveda Kitajci preganjajo to populacijo. Številne države članice tu imajo tudi muslimansko skupnost, ki se jo preganja kje pa je obsodba tega ali pa še človekove pravice uporabljati skozi za geopolitične razloge. Hvala lepa, s tem smo zaključili s prosto razpravo. Besedo sedaj dobi podpredsednik eh, komisije, visoki predstavnik za znanje in varnostno politiko, gospod Žozep eh, Borel Fonteles. Izvolite. Dear members of the parliament, spoštovane poslanke in poslanci, hvala lepa za vaše prispevke. Sklenem lahko, da večina mm, tega zbora soglasno izraža skrb zaradi razmer v Čingčangu in eh, poziva Kitajsko naj drastično spremeni svojo politiko v tej regiji, vključno in to še posebej z uporabo taborišč za politično preuzgojo in eh, široko razširjenega nadzora nad prebivalstvom boj proti terorizmu se mora izvajati ampak ob spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin dovolite mi da izrazim tudi zahvalo za vašo pozornost in podporo pri ohranjanju te pomembne teme zelo visoko na evropski agendi in tudi na mednarodni sceni kajti kitajska aktivno promovira razpravo o uspešnem boju proti terorizmu v Čenčagu in je deležna močne podpore številnih držav, vključno tudi članic organizacije Islamske konference. Naj vam podam primer. Na generalni skupščini OZN je skupina 22 držav, vključno z več evropskimi državami članicami, objavilo skupno izjavo o zdorabi ujgurske populacije in to je takoj zavrnilo 54 držav za izjavo pod vodstvom Belorusije, s čimer so hvalili proti teroristično dejavnost Kitajske v regiji. Kot torej vidite, na globalni ravni ni tako zelo jasno, kakšno je stališče mednarodne skupnosti. In mi, evropejci, smo močno zavezani temu vprašanju. In mislim, da lahko rečemo, da smo kar močna sila na področju varovanja človekovih pravic. E, Lepča že izražamo svoje pomisleke glede razmer v Čindžangu in e, imamo pravila glede tudi nadzora nad izvozom blaga in tehnologije za dvojno rabo in je potrebno preverjati naše varnostne pomisleke in smo izpostavili pomisleke glede poročil o prisilnem delu vse od leta 2018, kar jih prejemamo, kot sestavni del našega letnega dialoga o človekovih pravicah s Kitajsko, kot tudi pri vsakem bilateralnem srečanju z njimi. Prav tako smo našim podjetjem naložili naj spoštujejo in pazijo na spoštovanje človekovih pravic in naj promovirajo korporativno družbeno odgovornost v celotni verigi dobav. Glede sankcij drži, američani iz EDA so zelo aktivne v smislu sankcioniranja kitajskih funkcionarjev, 28 eh, kitajskih vladnih institucij in podjetij zaradi njihovega delovanja v Čenčjangu. Mi tega nismo storili, obrali smo drugačno pot, imamo drugačen sistem. Veste, da skušam to izboljšati z pobudo, ki bi nam omogočila, da spremljamo nekaj, kar bi bilo podobno zakonu o magnetskem. Eh, obvestili vas bomo seveda o delu, ki smo ga že začeli, ampak potrebujem eh, soglasje v svetu, če želim sprejeti kaj takega. Zato se vsekakor bom boril. Biti moramo torej, močni, prav tako pa je treba nadaljevati z dialogom na dialog ne smemo pozabiti. To dvoje vsega, kar je, popolnoma kompatibilno. Lahko pa ste prepričani v močno zavezanost in angažiranost eh, z naše strani, kar zadeva to vprašanje. Hvala lepa. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci. Prejela sem pet osnotkov resolucij o zaključku te razprave. Zato sedaj razpravo zaključujem. Glasovanje o resolucijah bo potekalo jutri. Sedaj prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer izjava podpredsednika komisije visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o humanitarnih razmerah v Venezueli ter migracijski in begunski krizi. Naj spomnim, da se lahko k besedi prijavite tako po običajni poti, kakor tudi elektronsko. Navodila pa so na voljo ob vhodu v plenarno dvorano. Besedo sedaj dobi visoki predstavnik, podpredsednik eh, komisije, gospod Žozep eh, Borel Fonteles. Bardzo komisarzu. Hvala predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Politična pad pozicija glede nevzdržnih ekonomskih razmer v Venezueli ima uničujoč učinek na to državo. Številke so šokantne, več kot 21 odstotkov prebivalstva trpi zaradi podhranjenosti, 25 odstotkov jih živi od humanitarne pomoči ogromno, ogromno številk eh, je tam zunaj, večina vas pozna te razmere in to krizo 70 odstotkov otrok je brez dostopa do rednega izobraževanja. Vlada pomankanje zdravil, elektrike, dobave vode. Čeprav je bila dobava obnovljena v večini delov glavnega mesta Karakas, ampak velik del preostanka države pa je pogosto ostaja brez elektrike. Evropska unija je podaljšala humanitarno pomoč, komisija je okrepila svojo prisotnost v državi, da lahko bolje spremljamo razmere. Zagotovili smo več kot 170 milijonov evrov podpore od leta 2018 in približno 320 milijonov, vključno tudi s pomočjo držav članic, tako v Venezueli, kakor tudi v sosednjih državah. Približno dve tretjini neposredne humanitarne pomoči je namenjene za ukrepe znotraj Venezuele in eh, Evropa je največji humanitarni donator v državi, drugo tretjino pa implementiramo v sosednjih državah. V luči omejene operativne kapacitete, ki jo imamo v Venezueli, je mednarodna kontaktna skupina okrepila prizadevanje na področju humanitarne diplomacije in poskuša nadalje zagotoviti prostor humanitarnim akterjem v državi. Gre za največji premik prebivalstva v nedavni ameriški zgodovini. Vsak dan se približno 5000 venezuelcev odloči zapustiti svojo državo. 5 milijonov venezuelcev je že zapustilo to državo. Eh, natančneje se je število beguncev povečalo na skoraj da 2 milijona. OZN ocenjuje, da se ta številka lahko še poveča, vse tja do 4 milijonov in doseže 5 milijonov ob koncu prihodnega leta. Rad bi pohvalil države v regiji za njihova prizadevanja pri sprejemanju venezuelskih migrantov in beguncev. Nasplošno pa je vse več potrebe po pomoči. OZN poziva k regionalnemu načrtu odzivanja, ki odraža tudi vse večje zahteve po denarju, ki se bodo celo podvojile v primerjavi s preteklim letom in eh, bodo dosegle skoraj 1,3 milijarde dolarjev. Številke so zastrašujoče in eh, v določenih primerjih vidimo, da v nekaterih državah, ki sprejemajo to veliko število ljudi potrpljenje počasi usiha. Skupaj z državami članicami moramo ohraniti ta zagon, ki smo ga začeli za mednarodno solidarnostno konferenco v Bruslju oktobra. Velik odziv ravno ni bil zabeležen v smislu zbranih sredstev, tako da moramo sklicati še eno takšno konferenco, da bomo lahko zbrali dovolj sredstev za soočanje se s to problematiko. Ampak ne glede na to, kako globoko sežemo v naše solidarnostne skrinje naših sredstev, nikoli ne bo dovolj, da se lotimo krize tovrstnih razsežnosti. Ne moremo vsak dan nahraniti na milijone ljudi. Venezuela ostaja bogata država in eh, kljub revščini, v katero je ta država pahnila svoje prebivalstvo, ima izjemne zaloge naravnih eh, resursov, pa tako ima veliko finančnih sredstev, velik delež le teh je v tujini, seveda bi s tem lahko prispevali k odpravi trpljenja državljanov, kajti dvomim, da svetovna solidarnost lahko zagotovi vse denar, ki je potreben za to, da pomagamo takšnemu številu ljudi na nek eh, trajen način. Tako da mislim, da moramo iskati ustvarjalne rešitve, da moramo mobilizirati resurse, zato da se lotimo te velikanske krize. Upam, da bomo v bližnji prihodnosti lahko razmislili tudi o novih zamislih, o novih idejah, zato da prebijemo to trenutno politično pad pozicijo in da se soočimo s to humanitarno krizo in njenimi političnimi razlogi. V zaključek naj povem, da je edina dolgoročna rešitev, za to več razsežnostno krizo v Venezueli, nekaj, kar lahko dosežemo le z eh, mirnim demokratičnim eh, procesom v rokah Venezuele same, ki bo privedla do svobodnih volitev, ampak seveda ne moramo čakati na politično rešitev pri soočanju se z eno največjih migracijskih kriz in eh, tudi kriz z vidika dobrobiti ljudi. Hvala lepa v imenu skupine ALS besedo dobi gospod Leopolde Lopez Gil, dve minuti. Lo acaba de decir. Vsaki predstavnik je to dobro povedal. Migracije iz Venezuele imajo rešitev in to je, da se režim zaključi in da znova vzpostavimo demokracijo. Maduro je razpustil edino verodostojno um, pooblaščeno ustanovo nacionalno skupščino. Moramo omogočiti, da samo oklicani predsednik Juan Guaido nadaljuje boj za demokracijo. To smo priznali tudi mi v Evropski uniji. Tudi Visoki komisariat za človekove pravice v Združenih narodih morajo eh, zagotoviti spoštovanje človekovih pravic, eh, istočasno pa dopuščamo, da se kratijo človekove pravice, gospa Bačelet pa obsoja ta dogajanja. Več kot 4 milijone in pol je eh, že zapustilo to državo. To pomeni eden od um, eden na pet prebivalcev. 300 tisoč venezuelčanov živi danes v Španiji in toliko je tudi prošen za azil. Evropski parlament eh, mora zaustaviti ta trend in zaustaviti diktatorski režim skupaj z Združenimi narodi in visokim komisarjatom za človekove pravice v tej ustanovi. Kot smo že danes eh, slišali in prebrali v časopisu El Mundo, ne smemo dopustiti, da se to polarizira in da gre za nekakšen boj med Trumpom in Madurom. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine socialistov in demokratov dobi besedo gospod Javi Lopes minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod visoki predstavnik za zunanje zadeve Žozep Borel. Danes govorimo o humanitarni krizi v Venezueli in kakšen ogromen vpliv ima. Um, to za celotno regijo. Danes smo slišali kar nekaj podatkov, vendar pa moramo podariti, 82 odstotkov prebivalcev nima dostopa do pitne vode, 53 odstotkov prebivalcev nima varne oskrbe z energijo in um, kar eh, polovica prebivalcev nima dostopa do zdravil, 80 odstotkov beguncev je v Ameriki, ostali eh, begunci 35 odstotkrat um, odstotkov celotnega prebivalstva pa je že išlo iz države. Gre za pravi eksodus in množično selitev iz te države. 4 milijone in pol prebivalcev je že zapustilo to državo me, razen Kolumbije, je tudi veliko drugih držav, ki je prejelo begunce, naprimer Ekvador, Peru, Čile in morajo sprejeti breme oskrbe vseh beguncev. Evropska unija mora ukrepati, še posebej pa mora finančno podpreti krizo, ki nujno potrebuje pomoč. Druženi narodi so ocenili potrebe venezuelčanov na 2 milijardi evrov. Samo 25 odstotkov eh, teh sredstev pa smo pokrili do sedaj. Zato moramo poskrbeti za demokratično preobrazbo v tej državi. Kot smo že jeseni dejali skupaj z visoko predstavnico Mogherinijo, moramo dati um, pomen in prepoznavnost eh, temu problemu, še posebej, ko gre za begunce. Moramo nadaljevati s sistemom nafta za hrano in eh, tudi preprečiti, da bi venezuelčani trpeli tudi kot begunci, kajti že tako jih tako jih režim hudo kaznuje. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine Renew dobi besedo gospa Dita Haranzova. Dve minuti. Najlepša hvala eh, gospod visoki predstavnik, 4,6 milijona venezuelčanov ni našlo druge rešitve, kot da zbeži svoje države. Ocene za leta 2020 govorijo o tem, da bo število beguncev naraslo na 8 milijonov, dosti več kot eh, je beguncev eh, iz Sirije. Kakšna je razlika med obema državama? Sirija je država, ki jo je prizadela in razdejala vojna, v Venezueli pa ne. Pogoji, zaradi katerih trpijo prebivalci Venezuele, pa niso nič drugačni od eh, tistih, za katerimi trpijo prebivalci v državah, ki jih je prizadela vojna. Šlo je za krizo, ki bi lahko preprečila gosp gospodarska in humanitarna kriza. Eh, je rezultat režima in eh, tega, da zanikajo problem in da ne želijo prevzeti krivde. Evropska unija mora še naprej ponujati vso možno pomoč za reševanje humanitarne krize v tej državi. Če pa politične krize ne bodo rešili znotraj te države, humanitarne krize ne bo konec. Politika Evropske unije do Venezuele mora še naprej vsebovati element pritiska na Madura, da naj začne s pogajanji za miroljubni prehod v demokracijo. Kot smo slišali, je najbolj učinkovito orodje. Um, sankcije oziroma selektivne sankcije, ki naj bi prizadele ta eh, režim. Zato moramo podaljšati in razširiti seznam selektivnih sankcij. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine zelenih dobi besedo gospa Alice Kunke. Dve minuti. Tak, fru talman. Och tack, eh, mr Josef Borrell, för att du väljer att adressera den Hvala lepa, gospod Borel. Hvala lepa za to, da ste obravnavali to hudo in resno situacijo, ki je prizadela Venezuelo. Imamo situacijo, ki je pravzaprav nehumana in se nadaljuje. Ogromno ljudi zapušča državo, videli smo veliko nasilja, veliko lakote in veliko prizadejanih oseb. To bi povdarila, kar so povedali že številni. Ogromno ljudi, več milijonov ljudi je zapustilo to državo in si poiskalo zatočišče v sosednjih državah. Mislim, da je potem predvsej očitno, da za te eh, probleme na obzorju ni očitne rešitve. In eh, te, te razmere vplivajo na sosednje regije, na sosednje države in situacija za te ljudi se slabša. Oktobra je UNHCR z Evropsko unijo zaprosil sosednje države Venezuele naj izkažejo solidarnost s sosedo, solidarnost v tem sporu. In kot zeleni želimo poskrbeti, da gre pri tej solidarnosti za solidarnost, ki jo bo sprejela tudi Evropska unija. Tudi Evropska unija mora pri tem sodelovati. Zeleni želimo izkoristiti to priložnost, da izrazimo to solidarnost. Veliko krat eh, govorimo lepe besede o tej situaciji, pravimo, da bomo eh, se zoprstavili korumpiranim zatiralnim palcem, sedaj pa je pravi čas, da te besede tudi udejanimo. Hvala lepa v imenu skupine ID, pa dobi besedo gospod Kiri Marijani za minuto. Merci, la diplomacija je parfet. Hvala. Diplomacija je lahko daljena od filozofije, zlasti ko gre za takšno pretvarjanje. In Mislim, da to lahko povzame odnose Evropske unije do Latinske Amerike. Mi bi lahko imeli vpliv na politiko, ki je neodvisna od te latinsko-ameriške, pač odvisno od tega, kako se to izvaja v tej regiji. Španija, Portugalska, Francija bi lahko bile glavne države, ki ne bi bile naivne, ko gre za levico v Latinski Ameriki. In tudi, ko gre za to, da ZDA želijo vplivati eh, na Latinsko Ameriko. Nikola Balijo ima drugačno politiko kot jaz. In to vidimo v Venezueli. Evropska unija bi morala imeti drugačno težo, tako da ne bi šli niti v kolektivizem, niti ne v utilitarnost. Mislim, da ne smemo imeti novih embargov, poleg tega, kar imamo tudi v Washingtonu. Atlantisti so pokazali, da lahko prinesijo nov duh za venezuelce, ampak Nikola Maduro se ne more boriti proti migracijam svojega prebivalstva. Mislim, da smo ponovno tu v Evropi, ponovno le opazovalci. Hvala sedaj po imenu skupine EKR, gospod Herman Terš za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ko poslušamo visokega predstavnika Evropske unije, dobimo občutek, kot da je Venezuelo prizadela naravna katastrofa. In eh, tak občutek dobimo tudi, ko poslušamo socialiste. Treba je pogledati javnosti, kje ležijo vzroki za to krizo. Vzroki ležijo v režimu, v režimu Nikolasa Madura, ki je razpustil nacionalno skupščino. In z represijo nadaljuje in to je vzrok za to krizo zabeležili so 680, 6800 izven sodnih usmrtitev. Na tisoče ljudi trpi zaradi mučenja in spolnih zlorab. In mm, Maduro pa trdi, da ni prišlo do nobenih takšnih kršitev čeprav gre za najhujše kršitve v modernih časih. Gospod Borel, realistični moramo biti. Če Maduro ne želi oditi, imamo problem. Ne, gospod Borel, imamo več težav. Državljani nikoli prostovoljno ne zapustijo svoje države. Venezuelčani pa zapuščajo in tudi umirajo. Evropska unija pa. Eh, ne želi ukrepati in ostaja pasivna in zato smo tudi mi so krivi za to tragedijo. V imenu grupe Zjednočene levice evropejski nordijska zelena levica. V imenu skupine GUE NGL dobi besedo gospa Villanuela Ruiz za minuto. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Lahko se vprašamo, zakaj se osredotočamo eh, na to vprašanje z istega vidika, kaj ti naši ukrepi iz Evropske unije in ZDA niso rešili teh vprašanj. In neodgovorna politika Trumpa je omogočila to, da se je za predsednika samo oklical Juan Guaido mi priznavamo samo države, ne pa osebe, tisti, ki imajo vse pristojnosti. Juan Guaido pa teh pristojnosti ni. Kriza je še poglobljena zaradi sankcij. Priznanje Juana Guaidoja ni rešila zadeve in sankcije samo škodijo prebivalcem te države. Evropska unija mora postati posrednik za iskanje rešitve. Naslednje leto bomo imeli priložnost za to, ko bo prišlo do zakonodajnih volitev. Moramo poskrbeti za to, da bomo zajamčili demokratične volitve, kjer bodo lahko sodelovale vse politične stranke, da bomo preprečili vse potencijalne vojaške udare in da bomo resnično lahko pomagali prebivalcem Venezuele. Pa v imenu neodvisnih poslancev, gospod eh, Lefteris Nikolau Alavana, Alavanos, izvolite za minuto in pol. Pijesa poti Venezuela. Razprava o beguncih iz Venezuele sledi vrsti resolucij, ki priznavajo, da je Gvajdo lutka Amerika in je zgolj prehodni predsednik, ki skuša ovreči predsednika Madura. Evropska unija podpira poskuse eh, vojaškega udara, kot ga zagovarjajo ZDA in pa ostale države članice v skupini Lime in organizacija eh, ameriških držav. Gre za globoko kapitalistično krizo, ki jo poslabšujejo še imperialistične sankcije, ki jih nalagajo ZDA in Evropska unija eh, nad neko drugo državo, ki se bori za notranjimi zadevami. Hinavske skrbi, ki jih Evropska unija izraža o beguncih, so zgolj fasada. To, kar se res dogaja, je, da evropski monopoli posegajo uh, v uh, dejanja, kadar vlade niso njim povšeči. Še zlasti, kadar gre za državo, ki je bogata z naravnimi viri, naprimer, ki ima um, nafto, dragocene uh, minerale in tako naprej. Evropska unija in ZDA pa konkurirajo z takšnimi državami in izkoriščajo te države že vrsto let. ZDA in Evropska unija imajo namene, ki so podobne podobni, podobni udarom. Treba je spregovoriti za uprit komunistov, ki se borijo za svobodo uh, Venezuele. Ljudstvo je edino, ki lahko legitimno organizira svojo prihodnost. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod Antonijo Tajani za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Število političnih uh, Eh, zapornikov v Venezueli ustaja resno, 300 do 400 ljudi je za, za pahi. 2000 eh, ljudi je bilo pridržanih, tudi otrok zaradi političnih razlogov. Gospa Bašele pravi, da so obori, eh, umorili 5200 ljudi, leta 2018, v letošnjem letu pa 1300 in še nekaj. In to ne bi bili pogumni komunisti. Na tisoče, na milijone ljudi zapušča državo. Eh, Starselci so zmasakrirani v tišini in eh, ta duš, tišina je oglušujoča. Trgu, trguje se z eh, zlatom in z drogi, trguje se celo do nizozemske ljudi, izginjajo na vsakodnevno vsakodnevni rami, ravni, uh, milice pa skušajo zatreti upore na univerzah. Prav tako je vse več rumene vročice, tuberkuloze in ostalih bolezni. Vprašati se moramo, ali je rešitev za to situacijo to, da zgolj povečamo humanitarno pomoč. Ne vemo, kam se steka ta denar, saj Medurov režim uh, ima svoj eh, nadzor nad to pomočjo. Strinjam se, um, poskrbeti moramo, da se tam vrne uh, demokracija, ampak visoki predstavni gospod Borel, tukaj potrebujemo več poguma. Evropske ustanove z izjemo uh, Evropskega parlamenta niso bile dovolj pogumne pogumne da bi gospoda madura poslale domov in da bi robustno posegle zoper ta režim ki pravzaprav uh, uh, ubija svoje lastno ljudstvo. V komisiji morate najti pogum in tudi v drugih ustanovah morajo najti pogum, da se uprejo temu. Hvala lepa. Gospa Marija Manuel Latao Markeš za minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod visoki predstavnik, Situacija v Venezueli predstavlja najhujšo humanitarno krizo danes. Če se ne bo nič spremenilo, potem bo število beguncev naraslo z 4,5 na 6,2 milijona ljudi do decembra 2020. Ta kriza je prizadela celotno regijo, še posebej Kolumbijo in tudi Evropo. Samo majhen otok Madeira je leta 2018 um, prejel uh, eh, 4000 beguncev iz Venezuele. Gre za eno največjih migracijskih kriz. Samo 48 odstotkov finančnih obvez ki so jih eh, pre, prevzele države darovalke, so bile pokrite. Zato je nujno, da Evropska unija nadaljuje s svojim političnim in diplomatskim delom. Nujno je, da se držimo naših finančnih obvez. Pomembno pa je tudi, da ocenimo učinek eh, gospodarskih sankcij in da poiščemo tudi alternativne ukrepe, ki jih je zagovarjala visoka predstavnica, kot je bil naprimer program um, Nafta za živine. Hvala lepa, naslednji je gospod Jordi Kanja za minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Venezuela živi res hudo humanitarno krizo. 4 milijone in pol ljudi je moralo zapustiti to državo leta 2020, jih bo verjetno 6 milijonov, 5 tisoč ljudi zapusti to država vsak dan. Država vsak dan. Ne gre za posledice vojne ali kakšne nepričakovane naravne katastrofe. Zato imamo odgovornega z imenom in prinko. Menuje se Nikolas Maduro. On je kriv za ta hud diktatorski režim. Kaj lahko storimo? Lahko poskrbimo za to, da Venezueli vrnemo demokracijo. To je enostavno, kajti vse ostalo bo samo še poslabšalo to situacijo. Državljani Venezuele morajo slišati jasen in glasen glas iz Evropske komisije in iz Evropske parlamenta in iz Evropskih ustanov. Demokracija se mora vrniti v Venezuelo v Venezueli preganjajo politične nasprotnike in ubijajo predstavnike eh, staroselskih prebivalcev in to omogočajo tisti, ki zagovarjajo Madurov režim na tej strani dvorame. Zato pa moramo to resnično prenehati. Sardone. Hvala lepa, gospa Silvija Sardone, za minuto. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Spet imamo pred sabo resolucijo o Venezueli in tukaj vidimo veliko uh, bankrupirano državo. Evropa je tukaj pravzaprav um, slabo se odzvala, ni napadla uh, socialističnega modela. Uh, Gre za model, ki je pripeljal do tega, da je Venezuela, ki je dra, bogata država, sedaj se strada. Četrt prebivalstva se je izselilo, trgovine so prazne, inflacija je visoka. Eh, obstajajo pomankanje zdravil, številno, eh, številni ljudje so zboleli in celo eh, ljudje jedo celo domače živali. Morda bi končno lahko razumeli, kaj pomeni tak socialistični model, kaj pomeni ta socializem, realni socializem, kaj pomeni komunizem. To so stvari, ki sabo nosijo zgolj smrt in revščino. Protesta so se lotili tako, da so eh, nasprotnike zatrli z represivnimi sredstvi, eh, svobode tiska ni, tudi volitve so um, ponaredili rezultate. Evropa se mora zbuditi. Hvala lepa, sedaj pa gospod Tomaš Piotr Poreba za minuto. Rečevišče. E, Hvala lepa, gospa predsednica. Dejstvo je, da je Venezuela država z največjimi naftnimi rezervami. Torej bi torej morala biti država, kjer bi ljudje vid, uh, bili veseli in bi lahko izpolnili svoje sanje. Žal pa resničnost ni taka. Slišali smo že, kakšno je stanje v državi, imeli smo že razprave o njej v preteklosti in prepričan sem, da ni veliko, eh, kar bi lahko storili. Na milijone ljudi je zapustilo državo, eh, prišlo je do zunesodnih pobojev v Venezueli, na stotine ljudi je bilo tako umorjenih. Torej menim, da je čas, da pošljemo močen signal tej državi. Namreč, da Evropska unija to vrstnega odnosa ne bo več trpela. To pomeni, da moramo pozvati gospoda Borela, kajti gre za eno najpomembnejšo misijo za vas v prihodnih letih. Pozivamo vas torej, da razširite sankcije, in vanje vključite predstavnike režima, hkrati pa, da pozovete k obnovi demokracije v tej državi. V Evropski, Evropskem parlamentu in Evropski uniji moramo najti močan skupen glas, sicer bomo o teh stvarih zgolj razpravljali, spremenilo pa se ne bo nič. Hvala lepa, gospa Sandra Pereira za minuto. Brigada, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropski parlament redno razpravlja o situaciji v eh, Bolivarski republiki Venezueli. Po vseh sankcijah, po poskusih vojaškega udara, po terorizmu, po, po, po strožjih sankcijah je še vedno zelo veliko beguncev v glo, vsakih eh, globalnih okvirih se moramo potruditi za eh, odpravljanje revščine, za dostop do hrane, zdravil in tako dalje, za to, da preprečimo humanitarno krizo. Interes venezuelčeno, še posebej portugalske skupnosti v tej državi, pa niso skladni z vsemi sankcijami. Namesto, da bi zaščitili ljudi pred destabilizacijo, se morajo ti odpraviti drug drugam. Še naprej nadaljujemo s sankcijami, ki samo škodijo prebivalcem v tej državi. E, Hvala lepa. Sledi gospod Janis Lago za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica. Tukaj razpravljamo o zadevi, ki je po mojem hinavska. Kajti Evropski parlament in Evropska unija uh, ne bosta mogla v Venezueli doseči ničesar. Tako je že več let, veliko smo se že pogovarjali, Evropski parlament pa ni dosegal ničesar. Tudi v drugih državah ne, kjer se teptajo človekove pravice. Torej, zakaj se potem tukaj naj uh, razburjamo? Zaradi dejstva, da je situacija v Venezueli nevzdržna za državljane. Ampak kakšno državno obliko pa imamo v Venezueli? komunizem in kjerkoli je komunizem, posod tam so ljudi zravnali zemljo. In prav zaradi tega si moramo ogledati dejstvo in si priznati, da Evropska unija ni sposobna česa takega odpraviti. Torej, govorimo zgolj zato, da nekaj rečemo, ampak um, kako pa dejansko uh, se lahko konča kaj takega v, v, v Venezueli, če pa ne moremo in nimamo moči niti v lasni soseščini. Naprimer v Turčiji, ki je moja soseda, vidimo, da je Erdogan odprl meje in begunci se množično stekajo v Evropsko unijo. Erdogan torej počne vse to, kar mu je ljubo, to mu celo Evropska unija financira, da tako uh, počne še naprej. Torej, najprej bi morali pomesti pod lasnim pragom, potem pa bomo morda lahko se ukvarjali z drugimi državami. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Paolo Rangel, za minuto. Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi rad dejal, da kategorično zavračam vse trditve, ki jih je izrekla tukaj gospa Sandra Pereira iz komunistične stranke iz Portugalske, ki skuša opravičiti totalitarni režim, ki zatira venezuelčene kot je režim Madura. Res je sramotno, da poslanka, ki je poslanka v Evropskem parlamentu, zagovarja Madura, ki je povzročil najhujšo migratorno humanitarno krizo in v tem trenutku Število beguncev šteje že 4,7 milijona evrov. Sam sem bil v Kolumbiji, vem, v kakšnih razmerah živijo venezuelčani, ki so išli iz te države in tudi v Ekvadorju, v Peruju, v Čilu. Res eh, njihova situacija je obupna. Evropska unija mora storiti več in tudi ZDA skupaj z Evropsko unijo imata um, vso odgovornost, eh, da pomagata odpraviti Madurov režim in pomagata Venezueli, da najde pot v demokratično ureditev. Hvala lepa, gospod Tonino Picola, za minuto. Hvala lepa, gospodine. Hvala lepa, gospod visoki predstavnik. 4,5 milijona ljudi je že zapustilo Venezuelo. Pričakujajo, da bi do konca naslednjega leta ta številka bila više še za 2 milijona. To je torej največje število izseljencev iz ene države na svetu. To je tragedija, ki jo spremljajo tudi najslabše financiran program pomoči mednarodne skupnosti, kajti le manj kot polovica eh, obljubljenih sredstev je bilo plačenih. 320 milijonov, ljudi, 320 eh, milijonov evrov je izplačala Evropska unija od leta 2016, ampak enako pomoč moramo še naprej zagotavljati Venezueli, Kolumbiji, Ekvadorju in Peruju. To so države, ki so izkazale veliko solidarnost s to državo. Eh, veliko držav, veliko beguncev se je steklo proti države in podpiram pristop uh, uh, eh, OZN, torej pripričati. Preprečiti moramo, da bi ceno naših eh, akcij plačali državljani. Tukaj potrebujemo dogovori. Najboljša politična rešitev bi bile nove volitve ob eh, spremljanju mednarodnih misij, ki opazujejo volitve. Hvala lepa.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 Hvala, nadaljevala bom nizozemsko. Skoraj pol leta je že, odkar sem bila tukaj prvič in sem tudi govorila o Venezueli. Številke se niso spremenile. Približno 4,5 milijona ljudi je zapustilo Venezuelo. Približno 1,5 milijona teh beguncev je šlo v Kolumbijo. Ogromno eh, je prišlo jih tudi na podzemlje eh, kraljevine nizozemske v Karibih. Kar se je zgodilo zadnjega pol leta? Številke so se kar nikakor niso izboljšale. Aruba, Korasava in tudi Boleri eh, ne morejo eh, ustrezno biti kos tej krizi. Zato pozivam komisijo naj prekomorska območja Evropske unije bolje podpre Kot je komisija jasno povedala, naj bi azil, migracije in um, uh, integracijski sklad bili uporabljeni za to, kot tudi sklad za razvoj. Zato prosim komisijo naj podpre te uh, uh, otoke v težki situaciji, naj jim pomaga s potrebno pomočjo in naj jim tudi pomaga pri um, izvrševanju in izvajanju ustreznih postopkov. Hvala lepa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 ki še zlasti dobro razume probleme Latinske Amerike. Tako da menim, da boste prav gotovo tista oseba, ki boste lahko pomagali razrešiti ta problem. Vendar pa ni prav, da smo pretirano optimistični. Diktature se ne končajo čez noč. Venezuelske oblasti so se oprle na fizično represijo in o, zatiranje. Le močan mednarodni pritisk, ključno s pritiskom iz e, Evropske unije in iz Evropskega parlamenta, kar pomeni več kot zgolj evropsko diplomacijo, torej le tak pritisk lahko pripelje do tega, da bo do v Venezueli enkrat končno ljudje lahko neodvisno odločali o tem, kdo bo njihov voditelj. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Sledi gospod Ignacio Krav za minuto in pol. Gracias, presidente. Estimados kolegas. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Spoštovani kolegi, 4 milijone in pol ljudi zapusti svojo državo, če starši ne morejo več nahraniti svojih otrok. In eh, če je inflacija dosegla des, stopnjo desetih odstotkov, potem se nahajamo pred zelo resnim problemom. Za naslednje eh, leto se ocenjuje, da bo do leta 2020 število beguncev naraslo na 6,8 milijona evrov. Kolumbija je prevzela največ beguncev iz Venezuele in vodi politiko odprtih vrat in sedaj zelo drago plačuje sprejem tako visokega števila beguncev Združeni narodi pravijo, da humanitarna kriza stane milijardo 350 milijonov evrov samo zato, da podprejo begunce in da podprejo države, ki so begunce sprejele. Čeprav veliko držav izraža solidarnost, zelo malo držav prispeva k finančni podpori. Zato mora Evropska unija storiti več, da podpre begunce, da pozove ZDA, da znova premisli o politiki sankcij. Veliko ljudi misli, da ta kriza ne vpliva na nas, vendar pa mislim, da je prav, da se daj dokažemo našim eh, latinskoameriškim prijateljem, da, stojimo, da jim stojimo ob strani in da bomo pomagali čas vstop. Hvala lepa. Sledi gospod Andrej Kovačev za minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospod Borel, več kot 4,5 milijona venezuelskih državljanov je zapustilo svojo domovino od začetka krize. Ta kriza se je zgodila zaradi komunističnega režima Čaveza in Madura. Za razliko od drugih migracijskih tokov v času zgodovine vidimo zdaj, da so te migracije povzročili ideologi in ideologija, ki je strašansko korumpirana. Gre za eno najbogatejših držav na svetu, eh, o kateri govorimo. Tisti, ki smo morali živeti v času komunizma v prejšnjem svetu, dobro vemo, kako je živeti pod takim režimom. Vemo, da takrat ni bilo dovolj hrane, da so bile naše meje zaprte in da smo pogrešali številno blago. Veliko smo žrtvovali in uspeli smo ovreči nekdanje režime. Zdaj pa ponujamo našo podporo venezuelskemu prebivalstvu. Gospod Borel, podvojimo naše prizadevanja, biti moramo iskreni in odprti kajti tam morajo biti tudi izpeljane